well, maybe. Um, good morning, dear colleagues. Let's start with this. Uh... Dobro jutro, dragi kolegi. Na tej skupni seji odborov za proračun in pa za gospodarske in monetarne zadeve. Naša naloga danes je, da glasujemo o programu Invest EU, Najprej bo na vrsti predstavitev predlogu sprememb in najprej moramo sprejeti dnevni red. Če ni nobenih pripomp, je dnevni red sprejet. Nimam nobenih sporočil, torej prehajamo kar k predstavitvi predlogov sprememb. Kot veste, smo intenzivno delali na pripravi tega poročila in rad bi se zahvalil vsem poročevalcem v senci za pripravo kompromisnih predlogov. In najprej bom dal besedo Joseju Manuelu, da naredi kratki uvod, potem pa se mu bom pridružil, ne vem, ali bi rad moj sopredsedujoči še kaj dodal. Se upravičujem, lahko bi začeli nekaj minut prej, ampak nekaj mikrofonov ne dela. Najbrž tudi vaš ne, tako da moramo izkoristiti pač eh, tiste, eh, ki delujejo. Torej se upravičujemo, ni šlo za to, da je Roberto želel zaključiti z eh, svojim zajtrkom. Roberto? Ja. Yeah koliko razumem, eh, so tudi določene težave eh, z eh, prihodom v parlament, torej čakamo naše člane, da bodo lahko glasovali. Jose Manuel. Thank you, Cher. Um, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Govoril bom portugalsko. Najprej bi se rad zahvalil so poročevalcu Robertu Gvaltierju. Mislim, da sva pripravila dober kompromis in da je to odlično poročilo, ki bi ga lahko sprejeli še v tem zakonodajnem obdobju to ne pomeni, da so zagotovljeni tudi finančni prispevki, kajti vse skupaj je odvisno tudi od večletnega finančnega okvira. Ampak pomembno je, da je ta dosje sprejet še v tem eh, sklicu. Ne glede na to, pa upam, da bo tudi svet pripravljen doseči napredek. Kajti to je zelo pomembna tema za Evropsko unijo potrebujemo nadaljna vlaganja, potrebujemo konkurenčno Evropsko unijo, ki pa je hkrati tudi vključujoča unija. Unija, v kateri je kohezija pomemben vidik, vlaganja pa so potrebna tudi zaradi tega, da se upremo težavam na trgu, potrebujemo geografsko in eh, tudi avtomatično ravnotežje. Hvala lepa Roberto in hvala lepa tudi vsem skupinam, ki so prispevale k pripravi tega poročila in pripravi kompromisa, ki je danes pred nami. Vse skupine so pri tem sodelovale in zato se zahvaljujem soporočevalcu in poročevalcem v Sencu. Gospoda Valkarsela bi rad omenil in Otmarja Karasa. Vendar um to eh, eh, ne velja za amandmaje. Vseeno bi se rad zahvalil vsem poročevalcem e v senci, ki so sodelovali z nami. Tukaj gre za 13 finančnih inštrumentov znotraj EFSI. E e Moram podariti, da tukaj ne gre za podaljšanje eh, EFSI-ja v ambijentu investicijskega načrta Junckerjeva plana, vendar pa gori za vključevanje tudi finančnih inštrumentov EASA, socialnih programov in obzorja 2020. Kar pomeni,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

Eh, tem, v poročilo o večletnem finančnem okviru smo že glasovali o javnostnem pravnem zaseganju, vendar eh, pa smo videli, da obstaja eh, potreba po tem, da ne smemo dopustiti, da bomo imeli manj obdobje 2020 do 2024 kot obdobje 2024. Zato je treba no, podariti tudi, da tukaj vključujemo in finančne inštrumente za mala podjetja in ja. za socialne.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 Z Robertom sva se dogovorila, da bom jaz vodil to razpravo, Roberto pa bo vodil glasovanje. In sedaj dajem besedo gospodu Gvalterju kot soporočevalcu za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Nimam prav veliko dodati k temu, kar je povedal Jose Manuel. Rad bi se mu zahvalil, pa tudi vsem poročevalcem v senci in vsem zaposlenim, ki so pomagali pri pripravi tega poročila. Mislim, da smo dobro opravili svoje delo in da ta kompromis upošteva mnenja vseh eh, političnih skupin. Glavni element, ki smo ga skušali vključiti, je nekoliko bolj granularen pristop eh, k definiciji ciljev eh, politike programa Invest Europe, eh, kajti tukaj gre za povezavo različnih instrumentov. Torej, po eni strani gre za zagotavljanje učinkovitosti znotraj enega sklada, po drugi strani pa ne želimo izgubiti specifičnosti posameznih instrumentov. Upravljanje smo izboljšali z eh, upravnim odborom in z boljšo sestavo svetovalnega odbora. Natančno smo določili ulogo komisije, pa tudi sekretarjata. In mislim, da smo vzpostavili boljše ravnotežje med EIB komisijo in pa drugimi izvedbenimi strankami. Zaščitili smo vlogo EIB krati pa zagotovili tudi določeno mero prožnosti. Z parlamentarnimi akti smo zagotovili večji parlamentarni nadzor in poleg tega smo zagotovili tudi prožnost in pa okrepili trajnost, kot je bilo že rečeno. Z nekaterimi uvodnimi izjavami smo skušali pojasniti oziroma uravnotežiti širši obseg tega programa z načelom dodatnosti, dodane vrednosti, ki pa ne velja za vsa področja. Pomembna je tudi politična neodvisnost. In mislim, da smo lahko upoštevali različna mnenja. Torej, rad bi se zared zahvalil vsem poročevalcem za konstruktivno sodelovanje, z soporočevalcem sva skušala biti eh, kar se da odprta, kar zadeva predloge sprememb in upam, da eh, se bo to odrazilo tudi na glasovanju. Najlepša hvala. Smo pod eh, časovnim pritiskom, zaradi tega bi vse, ki sodelujete v razpravi, prosil, da se držite časa za govor, kajti predvideno je da bo vsak poročevalec v senci spregovoril za eno minuto. Gospoda

Najlepša hvala, gospod Peket, za EKR. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Rad bi se zahvalil soporočevalcema za upravljeno delo. V zelo kratkem času sta opravila veliko dela. E, za nas poročevalce v senci pa je to tudi pomenilo, da je bil čas izjemno omejen, vendar seveda razumem, da ste želeli biti čimprej pripravljeni na pogajanja. Sedaj pa k vsebini. EKR podpira program InvestEU. Smiselno je povezati 14 različnih finančnih instrumentov in načeloma smo zelo zadovoljni z kompromisi. Eh, k določenim eh, točkam bi pristopili drugače, ampak besedilo kot celota je sprejemljivo. Naj spostavim le tri točke. Menimo, da bo program Invest EU okrepil vpliv na proračun Evropske unije. Torej ne podpiramo kompromisa v zvezi s proračunom. Mislim, da bi lahko storili več za manj sredstvi. V prvotnem predlogu je bilo upravljanje izjemno zapleteno. To besedilo je po našem mnenju veliko boljše. Ljubše bi nam bilo, če bi eh, bilo eh, obladovanje tveganja v pristojnosti EIB. Na ta način bi se namreč lahko izognili tudi na vzkrižju interesov. Kljub samo smo veseli, da bodo ne. Uh, pogodbene stranke, ki niso povezane z EIB, imele tudi določena jamstva pri sodelovanju v tem programu. Najlepša hvala. Hvala lepa. Veselim me, da je večina kolegov sedaj le prišla v dvorano. Tisti, ki ste mislili, da začenjamo ob devetih, prisrčno dobrodošli. Gospoda Karasa ni, pa kom je zapustila dvorano, sedaj pa Alde. Ne? gospod torvalds pa je tukaj. Eh, eh, eh, želel bi izpostaviti nekaj najpomembnejših točk. Najpomembnejša točka je seveda zahvala uh, asistentom in pa političnim svetovalcem. In tukaj ne mislim zgolj na svoje asistente in svoje politične svetovalce, ampak vse politične svetovalce iz različnih skupin. Kaj ti brez njih eh, tega dokumenta danes ne bi imeli pred seboj? Rad bi spostavil tudi nekaj izzivov za novo strukturo, z nacionalnimi promocijskimi bankami. Smo se znašli nekoliko v neznanih vodah. Ali je to prava odločitev? Ali eh, smo pravilno pristopili k metodologiji ocene tveganja? Ne vem, ampak eh, moramo biti pripravljeni na spremembe. Druga točka je strukturno vprašanje. Če si ogledamo strukturo z vsemi različnimi organizacijami, potem lahko hitro ugotovimo, da bo kar nekaj časa trajalo, preden bodo postopki zaključeni. In tretja pripomba se nanaša na oddelke za države članice. Ne vem, ali bo to dolgoročno spremljivo. Razpravljamo o tem, eh, zakaj so trgi neuspešni. Ko razpravljamo o tem, bi morali upoštevati tudi da je z tem povezanih eh, veliko postranskih vprašanj. Ne gre zgolj za to, da je trg kot takšen neuspešen, da propade. In kot običajno rečem, eh, smo nagnjeni k temu, da pripravljamo poročila, ki spominjajo na božične jelke. Pazite na čas, prosim. Ja, ja, se vem, da moram končati. To so glavne točke. Hvala lepa. Prišel. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Tremoza. Gospod Tremoza. Ja, Tremoza. Gospod Tremoza. Uh, Najlepša hvala, povsem se strinjam s tem, kar je povedal kolega Nils. Torej, mislim, da lahko kar začnemo z glasovanjem. Najlepša hvala in srečen Božič vsem. Dan, herr Gigold, für die Grünen, bitte. Gospod Gigold, v imenu zelenih. Tudi ne želi spregovoriti. Jordi bo to storil. Hvala lepa. Najprej najlepša hvala poročevalcema in vsem drugim, ki so sodelovali pri pripravi tega dokumenta. Hvala lepa za upravljeno delo. Temeljno vprašanje, ko gre za uspodbujanje vlagan in za premustitev eh, vrzeli na področju vlagan, je kako poskrbeti za trajnejše naložbe, predvsem v okoljskem pogledu. Želimo okrepiti načelo trajnosti in to načelo razširiti na vse z tem povezane politike in pa operacije. Hkrati pa želimo okrepiti tudi cilje, ki so namenjeni boju proti podnebnim spremembam. Tukaj gre za trajnostno infrastrukturo, za katero prispevek znaša 65 odstotkov. Poleg tega pa smo veseli tudi novega močnega določila glede energetsko učinkovite obnove stavb. Za nas je bilo zelo pomembno tudi, da smo izključili povezavo z obrambo kot operativnim področjem. Pomembna je tudi navedba socialne ekonomije in vzpodbujanje enakopravnosti spolov, pa tudi udeležba regionalnih promocijskih bank. Vendar pa smo še zmeraj zaskrbljeni glede določenih točk. Recimo, ni jasne izključenosti potencijalno okoljsko nevarnih projektov. In nekaj še drugih soglasij, s katerimi nismo zadovoljni, ampak ker nimamo prav veliko časa, naj povem, da smo načeloma zadovoljni z kompromisi. Najlepša hvala. Hvala lepa. Gospoda Papadimulisa in gospodine Rijade ne vidim. Gospod Vali v imenu skupine EFDD tudi ni v dvorani. Potem bo naslednja gospa Kapelj za ENF. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Zadovoljna sem z kompromisi, ki smo jih lahko dosegli v okviru programa Invest EU. To je zelo pomemben program, če želimo zapolniti eh, vrzel na področju vlagan v Evropi. Upam, da bo ta program podobno uspešen kot eh, program za strateško vlaganje in upam, da nam bo pri operativnem izvajanju uspelo upoštevati Evropsko investicijsko banko pri teh projektih. Na ta način upam, da bomo trajnostno zapolnili vrzel na področju vlaganj, kajti Evropska unija potrebuje sredstva predvsem na občutljivih področjih. In učinek vzvoda je izjemno visok pri programu Invest EU, kakor tudi pri programu za strateško vlaganje. Torej, to je zelo koristen instrument in ga pozdravljam. Vielen Dank. Ähm,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 Pa bi prosil, če nam uh, zagotovite glasovalni seznam. Tudi mi dva uh, eh, potrebujeva glasovalni seznam, torej prosim, če bi bili tako prijazni. Gospod Papadimulis, vam bi še rad dal besedo. Beseda je vaša, če želite. Najlepša hvala. kajti vsi smo pod eh, velikim eh, časovnim pritiskom eh, zaradi različnih težav z prihodom v parlament in pa potem odhodom domov. Pred seboj imamo zelo pomemben dokument in nekateri predloge, ki smo jih podali, so bili celo sprejeti. Osnutek, o katerem bomo jutri glasovali, vsebuje nekateri pozitivne elemente. Strategijo za Evropo 2020 in tudi eh, socialno skladnost v Evropski uniji. Gospod predsedujoči, tako ne morem nadaljevati. Prosim, zagotovite mir v dvorani. Gospod Papa Dimulis, se opravičujem. Kolegi, ali bi lahko prosim bili tiho v dvorani? Najlepša hvala. But now you should use a micro. No, sedaj bi pa morali uporabiti mikrofon. Epis iz diataksis, ja, tis fizikes katastrofe. Tukaj so tudi določila glede naravnih nasreč, eh, varstva okolja in energetskih vprašanj, potem pa je tukaj tudi podpora majhnim in srednjim velikim podjetjem eh, in sicer z osredotočanjem na ustvarjanje novih delovnih mest in pa na socialne vprašanja. Eh, regionalne razlike bi morale pritegniti našo pozornost, kaj te. Tukaj je kar nekaj naukov iz eh, prejšnjega večletnega okvira, pa tudi iz izvajanja programa EFC. E. Invest EU predstavlja namreč eno priložnost, da v prihodnosti pokažemo, ali imamo zares eh, dovolj politične volje, da zmanjšamo socialne razlike v Evropi. Na ta način bi lahko pomagali regijam in eh, bi lahko posegli v tista področja, kjer so vlaganja zares potrebna in bodo potrebna v prihodnih letih. Tukaj mislim predvsem na majhne in srednje velika podjetja, ki nam lahko pomagajo v boju proti brezposelnosti. In poleg tega mislim tudi na socialno šipkejše regije. Torej, če nam bo uspelo to, kar smo si zadali v tem dokumentu, bomo lahko ponosni na se. Naredili smo majhen korak naprej in to je zelo pomembno, predvsem kar zadeva regije, ki naložbe potrebujejo, kar zadeva vlogo Evropske investicijske banke in tako naprej. Torej smo za ta usnutek. In prehajam k zaključku, gospod eh, predsedojoči. Povedati želim le še, da imamo kljub vsemu nekaj zadržkov in zato, um, zato ne bomo glasovali za. Torej, nihče več ni prosil za besedo in zato predlagam, da kar pridemo k glasovanju. Besedo dobi kolega Roberto Gualtieri. Uh, Hvala lepa. Mislim, da lahko kar glasujemo. Razen, če gospod Vali nujno želi besedo. Ne. Potem pa prosim najprej za testno glasovanje. A ne, se upravičujem, počakati moramo še tri minute, kajti 9.15 je predvideno glasovanje. Ne? Ne. Torej ni bilo nikjer napisano 9.15. 10. 9. 10, 9, kaj je bilo napisano? A, dobro. Torej, umikam svojo izjavo. Seveda moramo sedaj pozdraviti novo članico S&D, Kay Swinburne. Zelo smo veseli, da ste se nam pridružili. Sedaj pa pričnimo z glasovanjem. Z testom smo zaključili. Lahko torej kar takoj začnemo. Predlog spremembe 138. Poimensko glasovanje glasujemo. Plus eden. Gospod Simon, ki nima glasovalne kartice. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 325 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 26, tran 26 za, proti vzdržani zavrnjeno, itre 41 za, proti vzdržani zavrnjeno, predlog spremembe 326 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis A za, proti vzdržani sprejeto, 333 za, proti vzdržani zavrnjeno, kompromis B za, proti vzdržani zavrnjeno sprejeta kompromis C za proti vzdržani sprejeto. Naj obrnem stran 26, NV 16 za proti vzdržani zavrnjeno, regi 30 za proti vzdržani zavrnjeno, tran 38 za proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis D za proti vzdržani sprejeto kompromis, samo da najdem pravo stran. Kompromis E. Vem, da je za D E, ampak sem preskočil stran. Kompromis E za proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis F. Za proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis G. Za proti vzdržani vzdržani sprejeto, kompromis H za proti vzdržani sprejeto, kompromis I za proti vzdržani sprejeto, kompromis J za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 526 za proti vzdržani sprej, zavrnjeno, 527 za proti vzdržani zavrnjeno, Kompromis K za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 552 za proti vzdržani sprejeto. 560 za proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis L za proti vzdržani sprejeto. Kompromis M za proti vzdržani sprejeto. Kompromis N na strani 44 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis O, na strani 48 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis P za, proti vzdržani sprejeto, kompromis Q za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 641. Na strani 55 za proti vzdržani sprejeto, kompromis R za proti vzdržani sprejeto, kompromis R je torej to, predlog spremembe 695, 695 za proti vzdržani sprejeto, 699 za proti vzdržani sprejeto sprejeto kompromis S za proti vzdržani, sprejeto kompromis T za proti vzdržani, sprejeto kompromis U za proti vzdržani, sprejeto kompromis V za proti vzdržani, sprejeto predlog spremembe 718 za proti vzdržani, sprejeto 722 za proti vzdržani, zavrnjeno. ITRE 115 za proti vzdržani. Sprejeto, predlog spremembe oziroma kompromis dvojni V za proti vzdržani. Sprejeto, kompromis X za proti vzdržani. Sprejeto, kompromis Y za proti vzdržani. Sprejeto, kompromis Z za proti vzdržani. Sprejeto. Sedaj smo na strani 81 veliko strani je treba preskočiti. 767 za, proti vzdržani zavrnjeno, kompromis AA za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 139 na strani 85 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis AB za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 149 za proti zdržani sprejeto. Ne zavrnjeno, se upravičujem, ITRE 2 za proti zdržani zavrnjeno, TRAN 2 za proti. Ne, ni brezpredmeten, ker prejšnji ni bil sprejet. ITRE 2 zavrnjen, TRAN 2 za proti zdržani zavrnjeno, kompromis AC za proti zdržani sprejeto. Predlog spremembe 155 in pa 156 za proti vzdržani zavrnjeno, 157 za proti vzdržani zavrnjeno, regi 3 v dveh delih, prvi del za proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis AD za proti vzdržani sprejeto, kompromis AE za proti vzdržani sprejeto kompromis AF za proti vzdržani sprejeto, kompromis AG za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 4 za na strani 92 proti vzdržani sprejeto, 183 za proti vzdržani zavrnjeno, predlog spremembe 184 za proti vzdržani sprejeto, predlog AH za proti vzdržani sprejeto predlog spremembe 7 na strani 95 in pa 200 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 199 z ustnim predlogom spremembe in sicer naj bi ga dan zamenjali za investment guidelines za proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa, ker je bil sprejet, prehajamo k 201 za proti vzdržani. 201 naslednji za, proti zdržani zavrnjeno. Sedaj pa regi 6 za, proti vzdržani sprejeto in prehajamo k, k vse je brezpredmetno, prehajamo k regi 7, nič več ne razumem. Zakaj je tukaj napisano, pojdi k regi 7? Torej, Torej, predlog spremembe AI za prot, na strani 98, na vrhu strani je, pa ga nisem videl za. Kompromis AI za proti vzdržani sprejeto, tran 11 za proti vzdržani sprejeto, tran 12 za proti vzdržani sprejeto, tran 14 za proti vzdržani sprejeto, tran 15 za proti vzdržani zavrnjeno kompromis AJ za proti vzdržani. Sprejeto. ITRE 23 za proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis AK za proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis AL za proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis AM za proti vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 241 za proti vzdržani zavrnjeno, Envi 16 za, proti vzdržani, zavrnjeno, ITRE 28 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Kompromis AN za, proti vzdržani, sprejeto, kompromis AO za, proti vzdržani, sprejeto, kompromis AP za, proti vzdržani, sprejeto, kompromis AQ. AKU, ja, za proti vzdržanje. Sprejeto kompromis AR za proti vzdržanje. Sprejeto kompromis, A, kompromis AS za proti vzdržanje. Sprejeto kompromis AT za proti vzdržanje. Sprejeto kompromis AU za proti vzdržanje. Sprejeto kompromis AV za proti vzdržanje. Sprejeto kompromis A dvojni v za proti vzdržanje. Sprejeto predlog spremembe 300 za proti vzdržani. Zavrnjeno. Regi 16, moramo o tem glasovati. Ne, to sta bila identična predloga, torej kompromis AX za proti vzdržani. Sprejeto kompromis AY za proti vzdržani. Sprejeto kompromis AZ za proti vzdržani. Sprejeto kompromis BA za proti vzdržani. Sprejeto kompromis BB za proti vzdržani za proti vzdržani. Sprejeto kompromis BC za proti vzdržani. Sprejeto kompromis BD za proti vzdržani. Sprejeto kompromis BE za proti vzdržani. Sprejeto predlog spremembe 323 za proti vzdržani. Sprejeto poimensko glasovanje o celotnem besedilu z vsemi predlogi spremem. Poglasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. 51 za, 5 proti, 3 vzdržani. 52 za, če prištejemo še en glas gospoda Simona. Čestitke nam vsem. Hvala lepa tudi sekretarijatu, zaposlenim in pa eh, članom sekretarijata. In političnim svetovalcem, kot vidite bomo to obravnavali na plenarnem zasedanju, kajti gre za program, ki je povezan z večletnim eh, finančnim okverom in zaradi tega bomo o mandatu odločali na plenarnem zasedanju, ne tukaj. S tem lahko zaključimo z tem skupnim delom seje. Next meeting Tuesday in this naslednja seja bo v torek 29. januarja 2019. Dragi so predsedujoči, najlepša hvala. Uh, Sedaj smo bili pa prehitri, tako da bomo imeli odmor. Ob 9.45 pa naglasujemo z kratkim glasovanjem odbora Ekon. S tem je seja odborov Ekon in pa uh, eh, odbora za proračun zaključena. Če želite, lahko nadaljujemo z glasovanjem. Seveda bi naj člani odbora Ekon bili tukaj, torej jaz z veseljem nadaljujem, kar takoj. But, but double days, so no. Eh, eh, so we don't vote fit forty five we vote now. Torej, eh, glasovali bomo sedaj, vendar pa potrebujemo nekaj časa, ker moramo spremeniti elektronske naprave, ker bo zasedal samo odbor Ekon. Dve minuti premora.